employment committee kdaj bo mm, odbor za zaposlovanje nadaljuje svojim delom in sicer s točko 6 predlog spremembe k delegirani uredbi komisije o Evropskem socialnem skladu in sicer gre za zelo pomembno vprašanje za ta odbor upam, da je prisoten še vedno kdo se strani komisije. Gospa Sukova iz The DG Employment, hvala, da ste počakali tukaj z nami na začetek razprave o tej točki. Ste pripravljeni? Izvolite, gospa Sukova. Najlepša hvala. Danes bi rada predstavila amandma k delegirani uredbi, ki je bila sprejeta lani. Sprejel je kolegi komisarjev in sicer 9. julija. Po uredbi SF ta dovoljuje komisiji, da za delegiranim aktom določa pavšalne zneske in uh, standardne stroškene enote za določene operacije in to lahko torej spremenimo po potrebi. Nova uredba je bila sprejeta julija lani, uveljavo pa je stopila 18. decembra 2015, glede na to, da svet in parlament nista imela ugovorov. Člen 14.1 te uredbe je izboljšal prejšnji sistem, saj je mogoča večjo pravno varnost. Istočasno pa tudi eh, zmanjšuje obseg nadzora, saj eh, nadziramo samo rezultate, ne pa tudi računovodstvo in nadzor ter kontrole. Ta možnost eh, pošaljnih zneskov in standardnih stroškov je možna za operacije, ki eh, se financirajo 100-stotno preko razpisov. Namreč eh, na tak način lahko preverjamo zahtevke, ki jih države članice pošljajo komisiji, pa se po drugi strani ne ujemajo z zahtevki, ki jih država članica pošlje koristnikom. Kaj to pomeni? Države članice lahko uporabljajo lastne računovodske prakse. Delegirana uredba pa omogoča tudi preliminarne dogovore z državami članicami, ki so del besedila v delegirani uredbi. Na ta način lahko samodejno preko let prilagajamo ta postopek eh, brez naknadne ocene teh sprememb. Člen 14.1 omogoča sprejetje delegiranega akta znotraj uporabe Evropskega socialnega sklada. Delegirana uredba, ki je bila sprejeta lani, ne spreminja glavnega dela te zadevne uredbe. Področje uporabe, tipe operacij, opredelitve, zneske, možnosti za spremembe, vse to se ne spreminja, torej to je enako. Spremeni se samo priloga k tej delegirani uredbi. Komisija namreč še naprej sodeluje z upravnimi organi držav članic in eh, dejansko razvija poenostavljene postopke za stroške. Torej, omogočeno nam je, da spremembe uvedemo kasneje. Trenutno smo imeli spremembo za Francijo in Švedsko, sedaj pa predlagamo, da prilogo za operativni program v Belgiji in program za Češko. Kot sem že omenila, ni nobenih sprememb, ki bi zadevale člene v tej spremembi, ki jo predlagamo. Kar nekaj časa smo se posvetovali za Češko in Belgijo, da smo pripravili ta, to prilogo. Sedaj intenzivno sodelujemo z Italijo. Malto, Nemčijo, Slovaško in Nizozemsko, da bi pripravili prihodnje spremembe k tej delegirani uredbi. Morda se bo to zgodilo še letos, torej morda bomo v jeseni spet prišli v parlament in predlagali spremembe za določene države. Na kratko bi predstavila vsebino te priloge. Najprej za Češko. Tukaj imamo pet eh, stroške, stroškovno enoto, ki smo jih identificirali. To zadeva predvsem ustanove za um, oskrbo otrok. Prioriteta tukaj je podpora zaposlovanja in prilagodljivosti delovne sile. Kritje te operacije pa se navezuje na ustvaritev novih ali obnovo obstoječih uh, obratov, ki so namenjeni temu. Tukaj gre za 106 milijonov čeških kron, torej kar velik znesek. Oziroma 1,6 milijonov. In uh, Tukaj smo obravnavali zgodovinske podatke, statistiko in tudi eh, podatke o nadzoru trga, zato je morda trajalo dalj časa, da smo to pripravili. Tukaj vidite pet različnih eh, področji, kjer bomo uporabili vse, vsa ta sredstva. Najprej nova, novo ustvarjeni predeli, potem eh, imamo tukaj denar, ki bo na voljo za vsakega otroka v ustanovah za uh, skrb za otroke. Potem dodatno izobraževanje za vzgojitelje, tako da bodo ti res pripravljeni na svoje delo. Tukaj imamo tudi kar nekaj eh, sredstev, 1,8 milijonov in potem še 65 kron na otroka za vsakih 6 mesecev za najem takšnih ustanov. Potem pa Belgija. Tukaj imamo dve vrsti standardnih stroškov na enoto, ki se navezujejo na usposabljanje na delovnem mestu, ki bi potem vodilo do službe ali pa poklicno usposabljanje, ki vodi do službe, ampak to je bolj splošno mišljeno stroški so utemeljeni na zgodovinskih eh, podatkih Zavoda za zaposlovanje na flamskem. Namreč eh, tukaj gre samo za flamski program. Standardni stroški na enoto bodo izplačani samo, če bo prišlo do pozitivnega rezultata. Torej, če bo oseba, ki se je usposabljala, tudi zaposlila tri mesece po usposabljanju. Belgija ne predvideva, da bo potrebno te stroške spreminjati. Potem imamo tukaj torej usposabljanje v individualnem podjetju, kaj to pomeni. Oseba bo preko zavoda za zaposlovanje poslana na neko delovno mesto, kjer bo dobila tudi izobraževanje, na koncu pa bo dobila delovno pogodbo. Tukaj imamo 1439 evrov za vsako osebo, ki bo dobila takšno usposabljanje. V primeru, da bo Zavod za zaposlovanje organiziral poklicno izobraževanje oziroma usposabljanje, bo ta postopek daljši. Najprej bo treba najti ljudi, jih identificirati, ugotoviti, kakšen profil imajo, kakšne potrebe imajo, torej kakšno usposabljanje potrebujejo. Do potem bo to usposabljanje izvedeno, na koncu pa jim bodo pomagali najti službo. Tukaj imamo na voljo 8466 evrov na osebo, ki bo torej imela takšno usposabljanje in potem tudi prejela službo. Tukaj je načrtovanih 100 milijonov evrov, ki bodo namenjeni temu izobraževanju. Hvala. Če imate še kakšno vprašanje, tudi odgovorim. Thank you for this information. Najlepša hvala za te informacije. Besedo dam gospe Moran Šašje. Merci beaucoup, madame la présidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najlepša hvala tudi komisiji. Hvala, draga Adriana, ker si tako natančno predstavila tudi vse podrobnosti v zvezi s predlogom spremembe za Evropski socialni sklad. Sama se posebej strinjam s tem, kar je danes komisija predstavila grem namreč eh, v prvi vrsti za poenostavitev in da bi ukrepili rezultate, ki smo jih dobili, tako da smo v tej operativni fazi. Te spremembe pa ne bodo posegale v sam način delovanja Evropskega socialnega sklada, ki je tam zato, da je kar se da učinkovit. Tako da podpiramo vse ukrepe, ki, de, ki gredo v smer večje učinkovitosti in se vam zahvaljujemo za spremembe. Tudi mi smo namreč želeli okrepiti se od Evropski socialni sklad in mm, zagotoviti njegovo, njegovo nadaljno uporabo. Pa še nekaj bi želela dodati. Odlično je, da predstavljate te spremembe v čeških kronah, ko gre za programe, ki se jih izvajajo ki jih izvajajo na češkem, ampak odlično bi bilo, če bi imeli te zneske tudi prevedene v evre. Saj si težko predstavljamo, kaj to točno pomeni, kakšno finančno maso imamo pred seboj, tako da bi ta pretvorba omogočila lažje branje teh sprememb. Najlepša hvala komisiji, najlepša hvala gospod predsedujoča. Thank you. Najlepša hvala tudi vam. Izvolite, gospa. Hvala lepa. Zelo se strinjam z gospodom Šantje. Res bi bilo dobro, če bi imeli te številke tudi v evrih. Ogledala sem si, koliko je 65 kron na otroka. To sta 2 evra. Torej, res bi bilo boljše, če bi imeli te številke v evrih, tako da bi lahko razumeli. Poleg tega me zanima, ali lahko dobimo to predstavitev. Torej, prosim, če nam pošljete predstavitev, tako da jo bomo lahko pregledali in dobro bi bilo, če bi bile številke v evrih. Hvala lepa. Torej, komisija, lahko dobimo te informacije v evrih? odgovorite pa lahko tudi na druge stvari. Ja, nimam eh, čisto točnih eh, pretvorb. 65 kron je res približno 2 evra. Glede na situacijo, kako smo se dogovorili z državami članicami, smo pač predstavili informacije. Lahko vas posodobimo glede teh stroškov in koliko je to pretvorjeno v evre. Ampak delegirani akt mora biti zapisan v valuti države članice, ker bodo izplačila seveda potekala v tej valuti. Ampak razumem vašo prošnjo in poslali vam bomo posodobitev z seznamom stroškov v evrih. Ko bomo pripravili naslednji, anek, naslednjo prilogo in eh, če bo to problem, bomo ponovno predstavili te številke v evrih. Res pa je, da gre za poenostavitev, kot ste povedali. Želimo si manj časa zapravljati z nadzori in zatem, da iščemo nepravilnosti pri računovodskih zadevah. Nadzorni organi naj se osredotočijo eh, na to, da bodo izplačilo dejansko poslali takoj, ko pride do rezultata. To je naš namen in prav zato tudi sodelujemo z temi petimi državami, verjamemo pa, da se bodo pridružile tudi druge. Hvala. Najlepša hvala, seveda imamo zelo radi poenostavitve, ampak če bi številke dobili v evrih, bi nam to res lahko koristilo, da bi razumeli, o kakšnem denarju je govora. Torej, še enkrat hvala za te informacije, ki so bile zelo koristne in uh, zelo pomembno nam je, da se sredstva iz tega sklada čim bolje uporabijo. Rok za odbor za, uh, za, vrv, za poslovanje, če želite podati kak komentar ali spremembo, je 22. april. Če pa želite, želite svet in parlament ugovarjati, pa imate čas do 18. maja. Tako, mislim, da lahko nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za sklad za prilagoditev globalizaciji. Besedo bi kar takoj dala gospe Harkin. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča to poročilo govori o dejavnostih in dodani vrednosti sklada za prilagoditev globalizaciji. Torej, eh, upoštevali smo vse spremembe. Pri poročilu sem si ogledala različna, različne dokumente, poročila komisije, predvsem tudi ex post oceno. Ogledala sem si resolucije parlamenta, tudi kar se tiče delovne skupine EGF. Raziskovalna služba parlamenta nam je letos eh, tudi, pri, oziroma prav danes, pripravila poročilo o tej temi. Sama sem uporabila osnutek tega poročila in mislim, da gre za zelo dober dokument. Vem, da to vseh ne zanima, ampak tisti, ki vas zanima, si to oglejte, saj dobro dopolnjuje poročilo komisije. Sama sem v svojem osnutku poročila želela izpostaviti glavne spremembe, do katerih je prišlo. Kako so se um, spremenili kriteriji intervencije od 1000 na 500, pa tudi različni časovni intervali, ki so se skrajšali iz 24 na 12 mesecev. torej pa tudi stopnja sofinanciranja se je spremenila iz 65 na 50 in sedaj 55 odstotkov. Poleg tega se je tudi vrednost spremenila eh, iz 50 na 120 milijonov. V primeru, da bo prišlo do podvajanj, bodo lahko tudi zaposleni eh, dostopali do sredstev in tako naprej. Torej, zanimalo me je, kako je vse to vplivalo na reforme te uredbe. Ne bom se spuščala v podrobnosti, ampak eh, zanima me predvsem, kaj bi komentirali kolegi o tem skladu. Prav zato sem želela izpostaviti samo nekaj misli, ki morda niso povezane z podrobnostmi v poročilu. Sklad EGF v trenutni obliki morda ni eh, najboljši ukrep, ki bi podpiral trgovinske sporozume in tako naprej. Komisarka Malmström se je dobro odzvala, ko je govorila o trgovinskih sporazumih in o tem, eh, kaj bo komisija storila v primeru velike izgube delovnih mest. Vem, da se je takrat nekako nanašala na EGF, ampak njegov proračun se je znižal za dve tretjini. In glede na to, kakšne potrebe eh, trenutno nastajajo v mnogih regijah, mislim, da torej ni to primerno orodje za intervencijo. Ne pravim, da ga ni mogoče spremeniti, ampak v trenutni obliki ni primerno. No, kolegi so me opozorili na eh, stvar, ki je zapisana tudi v dokumentu raziskovalnega centra. Komisija je namreč v določenih eh, primerjih uporabila več kot 900 odstotno stopnjo. Prav zato so podatki zelo spremenjeni. To vpliva na našo razplavo, namreč eh, potrebujemo natančne in pravilne podatke, da lahko o tem razpravljamo. Ko se država prijavi za EGF, se naprimer prijavi za 500 odstotno. Potem pa so bili vključeni tudi druga podjetja in drugi akteri in takrat se je to zvišalo na 520. V tem primeru komisija pravi, da gre za več kot 100 odstotkov, ampak to v bistvu ni res. Torej, zanimivo je videti, kako obravnavajo te podatke in statistiko. Seveda obstajajo tudi drugi pozitivni rezultati sklada EGF razen za poslovanje. Gre naprimer za psihološke koristi, večja motiviranost, samozavest, občutek opolnomočenja in tako naprej. Pogovorila sem se z nekaterimi, ki so dobili eh, sredstva iz sklada EGF in to je bilo zelo pomembno. Zelo majhen odstotek sklada namreč eh, gre za administracijo. Pomembna je stopnja implementacije. Ta je nekje med 3 odstotki in 110. Poprečna stopnja pa je 55 odstotkov. To je bila ena izmed težav, ki jih je omenilo računsko sodišče. In nekaj, kar se je res spremenilo od poročila računskega sodišča, je to, da države članice sedaj z postopkom EGF-a začnejo takoj, ko je to mogoče. V začetnih letih tega niso storili in prav zato so zaposleni včasih tri, šest mesecev ali celo več čakali, preden so lahko začeli koristiti programe IGF. E v tem primeru so morda zaposleni sprejeli drugo službo, so se vdeležili usposabljanja ali kaj drugega in prav zaradi tega je prišlo do drugačnih stopenj izvajanja, ker pač nekaterih zaposlenih ni več bilo. Računsko sodišče je precej kritično do tega, da države članice ne določajo kvantitativnih ciljev za reintegracijo. In mislim, da imajo tukaj prav. Po drugi strani pa sem si prebrala podrobno določena poročila in vidim, da ti podatki, ki jih prejemamo, niso pravilni, niso primerni za ocenjevanje učinkovitosti teh ukrepov. Prav zato moramo opraviti še več dela in izboljšati podatke, ki jih pošiljajo države članice. Seveda jim ne želimo naložiti previsokega bremena, ampak vseeno bi bilo dobro, če bi bolj jasno razumeli, kakšne so te stopnje ponovne reintegracije. Dobro bi bilo, da se ti podatki nekako razbijajo in da vidimo, kako sklad vpliva na usposabljanje, na ponovno zaposlovanje, na vajništvo in tako naprej. Torej, resnično bi bilo bolje, da se te podatke zbere, vem, da je to velik zalogaj za določene države, ampak na tak način bi lahko izboljšali naše rezultate. Poleg tega piše tudi, da morajo države članice bolj jasno ločevati projekte iz ESF eh, e in EGF. Poleg tega potrebujemo več čeznacionalnih izmenjav in več eh, ocenjevanja med projekti. V preteklosti se je do, za dobro prakso izkazalo partnerstvo obstoječega projekta v EGF z nekim novim projektom. Na tak način se lahko novi projekti res dobro učijo iz izkušenj tistih, ki so že bolj izkušeni. Svoj osnutek poročila sem pripravila potem, ko sem se udeležila veliko sestankov, se pogovorila z koristniki sredstev in tako naprej. Nekaj bi rada še izpostavila. Jasno so mi povedali, da obstaja velika razlika med osrednjim, osrednjo vlogo EGF-a, torej eh, za tem, da se ukvarja z delavci, ki niso več potrebni in pa z drugimi vlogami, ki jih pa sedaj vseeno opravlja. Tako pri operativnem delu, kot tudi pri oceni EGF-a moramo to upoštevati. Vsi so to zelo jasno izpostavili in s tem se strinjam tudi sama. Ljudje, s katerimi sem se pogovorila, so ustrajali pri, pri tem, da moramo znotraj IGF-a e ohraniti vse programe, ki so na voljo. Drugi akteri bi bili lahko vključeni na tak način, da bi mlade privabili k projektom znotraj IGF-a. E to so lahko lokalne skupnosti ali drugi akteri, ki so že dejavni na tem področju. teh eh, delavcev, ki niso več potrebni, in pa drugih udeležencev ne smemo obravnavati enako. Potem imamo tukaj eh, druge dejavnosti, naprimer mobilnost, iskanje služb in tako naprej. V svojem poročilu eh, sem razmislila o tem, da bi lahko tole stopnjo 35 tudi znižali čeprav so me prosili specifično, naj tega ne storimo. Ampak zanima me, kaj pravijo kolegi. Skoraj sem že pri koncu. Člen 4.2 je zelo pomemben, tam namreč eh, piše izjema k intervencijskim kriterijem. Ogledala sem si tudi poročila kolegov in drugih odborov in eh, veliko je govora o tem, da bi morali znižati številke. Ja, do tega predloga bo morda prišlo, ampak pomembno je, da tukaj razumemo naslednje. Ogledati si moramo možnosti, ki že obstajajo znotraj te uredbe. Sama sem pregledala vse eh, prošnje znotraj EGF-a, odkar velja nova uredba. 35 jih je. In kar nekaj jih je bilo za torej manjše zneske, kot je bil omenjeni. To je torej pomembno. Naj podam primer Belgije. Belgija je imela največjo uh, prijavo za kar 5100 delavcev, poleg tega pa je imela tudi druge prijave za 900 delavcev, za 400 delavcev ali pa za 250 delavcev. Torej, pomembno je, da imamo to fleksibilnost znotraj uredbe, da jo lahko različni tipi uh, dogodkov izkoristijo. Raziskovalni center parlamenta piše, da MSP-ji ne morejo primerno koristiti sredstvo iz sklada IGF. E In prav zaradi tega sem pripravila naslednji predlog. Upam, da me boste podprli. Ko se države članice prijavljajo za projekt v določenem sektorju, za neko skupino podjetij, bi bilo dobro, da komisija prepravi dodatno pomoč, nekakšen vzorec za izvajanje tega. Namreč v nasprotnem primeru imajo ljudje, ki so zaposleni v MSP-jih, več težav, nimajo toliko možnosti za ta sredstva. Torej, pripraviti moramo dodatne kriterije ali nekakšen predlog, kako spremeniti člen 4.2b. No, pa še za konec, zahteve za nadzor. V vsaki evropski zakonodaji bomo pod. Uh, zahtevami za nadzor poslušali o tem, koliko je tukaj birokracije in upravnega bremena. Ampak naj podam primer. Prejela sem elektronsko pošto od podjetja, ki nima dovolj delavcev, daje pa izobraževalne tečaje in tako naprej. Pravijo, da so imeli včasih štiri različne nadzornike, ki so izvajali enak nadzor in pregledovali enake transakcije. Torej, želijo si bolj učinkovitega pristopa, tako da bi se različne, različni organi za nadzor združili in da bi imeli enak postopek nadzora. Na tak način bi lahko pregledali celoten postopek namesto da vsak nadzorni organ pregleduje posamezno stopnjo tega postopka. To bi bilo bolj smiselno in prepričana sem, da ste tudi kolegi že slišali za podobne primere, ko je bilo res eh, pretirano birokratsko zapletanje pri takšnih nadzorih. Najlepša hvala. You, hvala lepa. Besedo dajem gospodu Čabi Sogorju. Izvolite, Jeles. <clears throat> Hvala lepa. Ja, težko bom spregovoril po eh, kolegici, ampak vseeno bom poskusil. Nova uredba je odgovor na mnoge kritike iz prejšnjega obdobja. Omogočili so določene fleksibilnosti, ki so bile na voljo prej za kratek čas, poleg tega pa so vključili tudi določbe, ki so čisto nove. Videli bomo, ali bodo lahko države članice izkoristile te nove možnosti za to, da bi bolje izkoristile sredstva, ki so na voljo. Osnutek poročila je pripravil dober pregled dodane vrednosti sklada EGF, istočasno pa predstavi kritike iz preteklosti in predstavi predloge za boljšo uporabo sredstev v prihodnosti predvsem želi, da bolj predvidimo, kakšne bodo potrebe na trgu in pa da se sredstva uporabijo kot intervencija pri izgubi delovnih mest, predvsem zaradi politike Evropske unije. Pridružujem se poročevalki, da potrebujemo več podpore za MSP-je. Bolj bi lahko poudarili določbo 8D in lahko bi pozvali za bolj enakomerno uporabo sredstev iz sklada v različnih sektorjih. Veliko denarja se predvsem posveti proizvajalnim sektorjem, naprimer avtomobilskemu in tako naprej. Večina sredstev gre velikim podjetjem. Prav zato moramo izkoristiti tudi programe komisije za samozaposlovanje in majhna podjetja, tako da lahko bolje izkoristimo tudi ta program v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala. Jaz sem poročevalka v senci za SND in zato bom nakratko spregovorila. Ampak to je za me precej nova situacija glede na to je gospa Harkin pripravila zelo dobro poročilo. To je gotovo dobra osnova za nadaljno razpravo, pa tudi za popolnoma nove razprave. Že večkrat eh, smo imeli podobno razpravo v skupini za EGF. Takrat obsedimo za mizo in eh, razmišljamo o tem. Vidimo, da so točke na dnevnem redu ponavadi povezane z učinkovitimi trgovinskimi politikami. To je zelo pomembno in eh, moralo bi voditi k temu, da poskušamo najti nekakšen sistem, nekakšen dogovor, ki ne bi pomenil, da z eno roko jemljemo, z drugo pa dajemo. Zmes pa seveda poteka veliko, veliko birokratskih postopkov. Komisija mora pripraviti boljše ocene učinka za trgovinske sporazume, tako da bomo lahko pripravljali boljše odločitve. To je ključna izhodiščna točka. Dobro bi bilo omeniti tudi evropski kakovostni okvir za prestrukturiranje in eh, mislim, da bi morali, oziroma da bomo letos govorili tudi o tem okvirju ter o njegovem izvajanju. Predvsem glede na vse večje število prijav k skladu EGF. Namreč ta okvir ni zadosten, da bi omilil učitek, eh, učinek, ki ga vidimo. To bi bilo torej lahko zelo koristno na tem področju poročevalka, gospa Harkin, je pripravila na tem področju zelo dober predlog. Lahko pa se seveda pogovorimo tudi o drugih predlogih. Morda je sedaj pravi čas, da pozovemo k ustanovitvi pravnega okvirja za prestrukturiranje, ki bi dopolnjevalo že obstoječi okvir, pa tudi sklad EGF. Tu je tudi možnost, o kateri bi lahko razpravljali ter razmislili. Še nekaj. Mislim, da moramo bolj podrobno preveriti, kako se ocenjuje učinek sklada EGF. Uvesti moramo spremembe, tako da bo to ocenjevanje potekalo boljše. Sedaj, ko je vse več prijav k temu skladu, potrebujemo boljšo oceno učinka teh sredstev. V preteklosti smo že pozvali k zunanjemu ocenjevanju in še vedno mislimo, da je to potrebno. Kot sem že povedala, pa je težava tukaj, da z eno roko dajemo, z drugo pa jemljemo. In eh, sestanki v skupini EGF so pogosto privedli do teme, kakšne so možnosti za to, da bi tisti, ki se ukvarjajo z trgovino, imeli boljše razumevanje na tem področju. Na naših sestankih smo razpravljali tudi o tem, da bi sklad EGF moral biti bolj dostopen za MSP-je. Ni dobro, da ga zlorabljajo multinacionalna podjetja za svoje lastne namene. Torej, to je zanimivo, ampak morda provokativno vprašanje, ki ga lahko zastavimo pri nadaljem delu. Tako, sedaj pa dajem besedo gospe McIntyre. Izvolite. <clears throat> Um, ja, hvala, gospa predsedujoča. Tu sem, da bi govorila o imenu Ane Gerike, ki je poročevalka v senci, poročevalec v senci za EKR. Mislim, Marijo ne razume, zakaj ga danes ni tule. Prvo kot prvo naj povem, da se oba zahvaljujemo gospe Haken za to poročilo. Misliva, da je uravnoteženo poročilo, ki temeli na dejstvih. Pozdravljam to priložnost, da imamo to razpravo v zvezi s tem poročilom, tudi zato, ker smo mnenja, da je ključno, da vsi izdatki Evropske unije, tudi izdatki pod okvirom IGF-a, e nekaj, kar tesno nadzorujemo v skladu z načelom vrednost za denar. EKR skrbi določeno določeni vidiki, ki se nanašajo zlasti na dodano vrednost TGF-a. Tako da imam samo splošne pripombe, splošne komentarje v imenu gospoda Gerika. EGF-a ne želimo uporabljati kot uh, orodja, ki, ki subvencionira nacionalne pristope. Prav tako se ne moramo strinjati, da ga uporabljamo kot orodje za financiranje tistih področji, ki jim država članicam ni uspela. In to se omenja v 18. odstavku. Kar nekaj vlog EGF lahko argumentiramo, so pristne in so v skladu s pravili v uredbi, ampak kar nekaj nedavnih primerov smo opozili, glede katerih imamo resne pomisleke. Naprimer, primer uh, Air France. Uloga in pa te finance z EGF-a so nekaj, kar izkrivlja tržne pogoje. To in izkrivljanje tržnih pogojev ni namen EGF-a, to piše tudi v eh, uvodnih izjavah C in E. Glede širitve področja uporabe e GF-a, pa nas skrbi, če bomo vključili tudi samo zaposlene in pa skupino NIC, bomo mm, preveč na široko začeli uporabljati sredstva iz tega sklada. Nameni so lahko najboljši, ampak eh, slabili bomo učinkovitost, oslabili bomo učinkovitost tega sklada. No, ampak s tem še ne želimo povedati, da je EKR naklonjen temu, da bi okrepili proračun za EGF, bi pa pozdravili priložnost, da preučimo načine, kako bi lahko ta sklad postal bolj ciljno usmerjen, bolj osredotočen, tako rekoč, zato da bi manj sredstev porabili na bolj učinkovit način. Predlogi, da bi, da bi razširili področje uporabe EGF-a, zato da bi uh, pokrili tudi morbite posledice trgovinskih sporazumov z e- um, Evropske unije nas skrbi. Leta 2013 je računsko sodišče podalo določene komentarje, ki so jih naslovili v sklopu te različice uredbe, ampak določene komentarje pa niso upoštevali. Naprimer, kar nekaj ukrepov pod EGF bi lahko prejelo financiranje tudi iz Evropskega socialnega sklada. In kar nekaj držav članic raje uporablja Evropski socialni sklad. Morda pa bi morali preučiti, v kakšni meri bi bilo možno združiti cilje iz EGF-a v um, Evropski socialni sklad ali pa e RDF. Mislim, da to um, omenja tudi tretji odstavek tega poročila. Sodišče, računsko sodišče pa je dodalo tudi, da trenutni podatki niso dovolj, da na njihovi podlagi ne moremo, učinko, ne moremo oceniti, v kakšni meri so učinkoviti ukrepi za ponovno integracijo delavcev na delovna mesta. Porajajo se torej vprašanja glede tega, ali se ta politika sprijema z nezadostnimi dokazi, tako rekoč. Ko je leta 2013 računsko sodišče sprejelo svojo poročilo, so že tekla pogajanja o novi uredbi za IGF e za obdobje 2014-2020 in morda bi morali preučiti načine, kako bi lahko so zakonodajalci tesneje sodelovali z računskim sodiščem, zato da bi poskrbeli za to, da bodo naše politične odločitve zares temeljile na dokazih. Marjan Harking se še enkrat zahvaljujemo za poročilo in veselimo se konstruktivnega sodelovanja v naslednjih tednih. Najlepša hvala. Lynn Boylan. Yeah, okay, please, the floor is yours. Sorry, I don't have a... a Jaz se upravičujem, nimam te tablice z imenom. Tudi jaz bi se zahvalila poročevalki za osnotek poročila in želim se pridružiti ostalim kolegom. Tudi jaz pozdravljam to, da pozivamo komisijo, da začne premišljati o tem, kako bo, evropska, kako bo evropska trgovinska uh, politika vplivala na evropski trg dela, to je tudi smotr obstoja IGF-a. Komisija mora ne samo eh, predvidevati, kaj se bo zgodilo, ampak mora zavarovati tudi delovna mesta. To mora biti vključeno tudi v prostotrgovinska pogajanja, vključujoč tudi te tip. Mislim pa, da bi se morali nečesa naučiti tudi iz izvanja IGF-a, tudi na irskem. Na irskem uh, odpuščeni delavci nimajo dostopa do vseh koristi, ki izhajajo iz EGF-a. Kar nekaj razlogov obstaja za to, ampak eh, prihaja skratka za, do tega, da na milijone vračamo komisiji, predvsem zaradi tega, ker sheme ne izvajamo dovolj dobro. V Dublinu smo imeli sicer 4 milijone za odpuščene delavce v Lufthansa, ampak jih bomo morali vrniti, če jih ne bomo porabili do meseca septembra. Uh, Samo da smo dobili te podatke, smo morali podati zahtevo za um, objavo teh informacij v skladu z zakonodajo. Skratka, mislim, da bi morali eh, pravila spremeniti tudi v smeri večje transparentnosti, prav tako bi morali okrepiti um, podporo za mlade, za skupino NIC. Prav tako se strinjam s poročevalko in sicer, da bi morali deliti te um, izkušnje čezmejno določene, morda če v določenih državah tudi ne uspejo porabiti vseh sredstev, moramo tudi mi zvedeti za to. Menimo tudi, da bi morali obvezno poročati komisiji, prav tako menimo, da bi morali poročati o podrobnosti glede izdatkov in dobro bi bilo tudi, če komisija um, javno razkrije načine, kako se izogniti. Um, te nevarnosti, da ne bi porabili vseh sredstev. Glede skupine NIC je bistveno, da sprememo ukrepe, ki, oziroma da izvajamo ukrepe, ki so bili za to skupino sprejeti. Želeli pa bi tudi, da se izvede neodvisna revizija programa EGEV, pri tem pa bi se zlasti usredotočili na skupino NIC. Strinjam pa se tudi s poročevalkom in sicer, da moramo vključiti prostovoljni sektor, skupaj moramo identificirati to skupino nic. Njihova glavna značilnost je, da ne sodelujejo nekako z državnim organi, ampak ogromno informacij bi lahko dobili z njihove strani, če bi jih uspeli nekako pritegniti v to razpravo in se z njimi posvetovati. Na Irskem kot je poročevalka povedala, imamo težavo tudi zaradi tega, ker no, številne države članice pošljajo svojo ulogo in čakajo na dobrita, ampak Irska mislim, da to, tega še ni storila. Morda bi lahko se o tem pogovorili tudi v sklopu skupine poročevalcev v Senci. Potem imamo tu še večletne programe za usposabljanje, ki morajo biti na voljo po zaključitvi programa. Ukolikor program začne trajati v obdobju veljavnosti programa. Nekateri so že na tretji stopni izobraževanja, določeni tečaji trajajo tri leta in včasih se zgodi, da se financirajo samo prvi dve leti programa. Še na, na koncu se želim še enkrat zahvaliti poročevalki. Veselim se dela tudi z vsemi ostalimi poslanci iz vseh skupin, zato da bi skupaj lahko okrepili ta EGF za vse tiste delavce, ki so bili podpuščeni. Najlepša hvala, Monika Vano. Ni tu, Jill Lambert pa je z nami, izvoli. Hvala, tudi sama sem domestni član, govorim o imenu Monike Vane, ki je danes ni, mi je pa dala par komentarjev. Tudi sama bi se želela zahvaliti Marjan Harkin za zelo dober uvod, še meni je malce jasno, o čem se pogovarjamo in o čem berem. Najlepša hvala torej za poročilo. Nasplošno gledano lahko podpremo številne zamisli, ki izhajajo iz tega poročila, ampak za nas je bilo pomembno tudi vprašanje teh sredstev allowances, ki so bile omenjene. To bo verjetno tudi predmet razprave v prihodnosti. Verjetno bi morali znižati to omejitev 35 odstotkov. Verjetno bo to. Monika omenila tudi o pogovorih s poročevalko. Prav tako se strinjamo s tistimi, ki so mnenja, da moramo poskrbeti za to, da ukrepi, ki jih financiramo iz EGF-a, ne nadomeščajo ukrepov, ki bi jih morale sprejeti držav članic glede trga dela in podobno. Ti ukrepi in to financiranje morajo biti dopolnjujoči. Pravila, zlasti členov 7.2b, morajo biti še bolj natančna in sicer pristojna oziroma področja, za katere je pristojna država članica, ne smejo biti financirana iz EGF-a. Eh, e no pa še v svojem imenu lahko povem, da se bomo s poročevalko v senci pogovorili tudi o vprašanju glede MSP-jev. Glede na to, koliko interesa je zdaj vzpodbudila ta tema glede skladnosti dobavne urige, je pametno, da preučimo tudi to vprašanje dobavne urige v okviru tega poročila. Prav tako se mi je zdelo zanimivo to, kar je bilo rečeno na temo revizije. Mislim, da je v interesu vseh, da imamo revizijo, ki je učinkovita, ki nam da informacije, ki jih potrebujemo. Še zdaleč pa ni nujno, da te informacije dobimo samo zato, ker imamo ogromno, ogromno različnih revizij. Mislim, da bi morali se tukaj o tem pogovoriti. Pripričana pa sem, da bo Monik z veseljem sodeloval s poročevalkom in z drugimi poročevalci v senci. Lepša hvala, Ravla Agir. Grazie, presidente. E Sopra... Hvala, predsedujoča. Predvsem pa se zahvaljujem kolegici Harkin za ta prvi dokument, ki ga sedaj komentiramo. E, komentarje bom razdelila na dva dela, bolj strokovno, drugi pa bolj političen del prvi komentar je, da se zdi jasno, da komisije in države članice niso ponudile eh, količinskih, niso si zastavile Eh, količinskih ciljev, glede kvantitativnih ciljev, glede eh, ponovnega vključevanja delavcev. To povzroča zmede pri, zmedo pri uporabi Evropskega socialnega sklada, sklada za um, prilagoditve globalizacije in tako dalje. Torej tukaj ni jasnih eh, ciljev in ni tudi jasnih rezultatov. Zato bi morali tukaj izvesti neko prvo analizo. Potem komis, odbor, ne komisija meni, da je pozitivno, da je 50 odstotkov tistih, ki se vrnejo na delovno mesto, nekaj pozitivnega. Vendar pa tudi tukaj ne ločujemo, koliko teh delavcev, ki so znova dobili delo, je bilo deležnih sredstev EGF, koliko pa sredstev iz sklada, eh, iz Evropskega socialnega sklada. Tudi tukaj prihaja do zmeda. Potem naslednja točka je, koliko je skupnih zahtevkov uh, po uporabi uh, eh, EGF-a in uh, koliko vsebinskih analiz se, se izvede, koliko majhnih podjetij je izključenih, ker ne. Eh, ker ne mm, izpolnjujejo pogojev. V moji državi je število uh, ljudi tako nizko, da ne moremo prositi za pomoč iz EGF. Mm, v številnih primerjih se uporablja Evropski socialni sklad. Žal pa torej to zadeva samo eno, potem en minimalni odstotek brezposelnih. Poročilo eh, računskega sodišča pravi, da, da eh, se za dodelitev sredstev iz EGF-a je potrebno 40 tednov. In zato je normalno, da se podjetja um, obračajo na Evropski socialni sklad, ki ki eh, se odziva v krajšem času. Skušamo analizirati tudi rešitve, skušamo najti bolj učinkovite rešitve. Poglejmo enega delavca, ki pri 50 letih izgubi delovno mesto in ne moramo predvideti nekega instrumenta za njega, kot je recimo jamstvo za mlade. Ne moramo ga posliti na neko usposabljanje. Eh, to so ljudje, ki imajo že svoje eh, kompetence, ki so imeli pomembna delovna mesta znotraj podjetja, ki, potem, ki se je potem zaprlo in mo, za njih moramo predvideti neko uh, usposabljanje ad hoc, pa tudi spremljevalne ukrepe, ki bodo pospremili uh, to re, re, prekvalificiranje. Uh, Če, bo, torej če bodo morali se prekvalificirati, morajo medtem tudi živeti. Nekdo, ki. Uh povejte mi vi, če lahko nekdo sledi nekemu tečaju za prekvalifikacijo in vzdržuje hkrati svojo družino. Potem pa, ko govorimo o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji, eh, govorimo o tistih podjetjih, ki zaradi konkurence podjetij izven Evropske unije se zaprejo. Vendar pa, po mojem mnenju, jaz imam nekaj vprašanj tista podjetja ki so sedaj v krizi, so premaknila proizvodnjo, prestavila proizvodnjo eh, izven Evropske unije, prišlo je do delokalizacije, po mojem mnenju je tudi to treba upoštevati. Potem, po eni strani govorimo o te tipu, sporozumu te tip, po drugi strani govorimo o tem, da Evropska unija Eh, komisija želi dodeliti kitajski status eh, tržnega gospodarstva. Potem o delovnih mestih, ki jih bomo v Evropi izgubili. Kako se bomo s tem eh, spoprijeli? Vse z ESF-om, e vse te odgovori bodo zelo pomembni in bodo vplivali na Evropo. Tudi po mojem mnenju EGF ne upošteva mladih, ki nimajo dovolj kompetenci, ki niso vključeni na trg dela še zadnja stvar. Vidim neko neskladje. Po eni strani od leta 2007 do danes je prišlo do eksponencialne rasti za, um, prošen po sredstvih EGF-a. Po drugi strani pa slišimo, da um, nove delovna mesta za tiste, ki so izgubljeni uh, delo, da jim to ne nudi zadovoljstva. Zakaj? Kakšne so problematike tukaj? In potem še zadnja točka, ki je zelo pomembna. Majhna podjetja so izključena. Kaj predlagamo? Bomo veliko potezni in predlagali, kaj je pomembnega. Preden bomo pomislili na EGF, smo res izčrpali vse druge možnosti, da bi rešili podjetje ali lahko na kakšen način skušamo ohraniti podjetja v naši Evropi ali je edina alternativa, ki jo imamo, to. Podjetja, za katere vemo, da so delokalizirale in ki so, bile, ki so prejela evropska sredstva, bi morala ta sredstva vrniti. Jaz, če imam podjetja in danes prosim dostop do evropskih sredstev, čez eno leto jih bom dobila in potem delokaliziram. Uh, Eh, to pomeni, da je treba najti uh, nova delovna mesta za vse, za vse zaposlene, po drugi strani moram vrniti tudi denar, kajti jasno mora biti, da, da se moramo proti temu boriti. In tukaj je veliko stvari. Vse bomo poslali kolegici Harkin, tako da jih bo proučila in z njo bomo tudi sodelovali na srečanjih z poročevalci v Senci. Hvala. Okay. Thank you. Mara Bisotto is not here, but... Voilà, Mara Bisotto ni. Gospod Marta. Merci. Merci bien. Euh, nous savons tout... Ja, najlepša hvala. Vsi vemo, da so globalizacijo sploh upeljali za to, oziroma da bi ta sklad upeljan za to, da bi ublažili posledice globalizacije, ampak uničenih delovnih mest skoraj da nikoli ne nadomestijo in uh, regije, ki so izgubile delovna mesta, so tako in tako že v zelo slabih situacijah. Mladi morajo potem delati drugam, starejši pa postanejo brezposelni. Prav tako je jasno, da so tiste regije, ki so bile zlasti ogrožene zaradi globalizacije, da so to žrtve, žrtve trgovinskih politik, o kateri se odločajo na evropski ravni, o kateri se odločate vi. Gre za proste trgovinske sporazume, o katerih se tudi trenutno pogajajo, gre tudi za sporazume, ki so že bili podpisani. O te tipu trenutno potekajo tajna, skrivna pogajanja. Prav tako pa gre omeniti še Kitajsko, zaradi, Evropska, zaradi katere Evropska unija izgublja ogromno delovnih mest. Drugače povedano, moramo zdaj mi nekako ukrepati po tej um, globalizaciji, ampak odpravljamo samo posledice. Ne lotevamo pa se vzrokov. Vzroke pa poznate, jih ne bom ponavljal. Pa še nekaj nadam. Veliko denarja gre v ta sklad, ampak v Grčiji tega denarja delavci nikoli ne vidijo. No in kaj se dogaja? Ta denar izhlapi istega sklada za prilagajanje in to je res impresivno. In kot ste verjetno opazili, vas podpiramo, podpiramo vas kot uh, francoski državljani, saj Francija vsako leto prispeva 3,8 milijarde neto v evropski proračun, tako da lahko tudi mi oziroma mi v evropski proračun damo 20 milijard in dobimo ven samo 12. Ampak želim se zahvaliti gospe Harkin za opravljeno delo. Gospa Harkin se ne skriva, točno pove, kaj se dogaja in če preberete to poročilo, boste videli, da gospa Harkin pravi, da ne funkcionira z teba. Pravi, da nimamo dovolj podatkov, prav tako pazi, da so, pravi, da so analize po izvedbi teh um, ukrepov nejasne. Prav tako je povedala, da imamo podvajanje revizij, sprašuje se, kdo plačuje te revizije in ta denar, mislim, da gre predvsem tem velikim multinacionalkam, ki se potem preselijo. Njim bi morali re, re, reči, naj nam vrnejo ta denar, ne pa. In zdaj pa dajemo ta denar multinacionalkam, namesto da bi šel MSP-jem, ki ga zares potrebujo. Dobro, še trije poslanci želijo besedo, potem komisija in zaključi gospa Harkin. Če želite oditi skupaj s tolmači, potem morate biti, morate biti kratki in jedrnati. Marija Rena. Najlepša hvala resnici nikoli ne, bo, ne boste našli v teh karikaturah radikalcev. A prvo kot prvo se želim zahvaliti gospe Harkin za upravljeno delo, ampak nažalost sama nisem tako izkušena kot ona na evropski ravni. Ona že kar nekaj časa spremlja ta dosje, sama pa sem delala na drugem delu te tega področja in sicer vzpostavljali smo enoto za enote za prekvalifikacije delavcev. Ko eh, smo poročevali, kaj je povedala tudi, da je Belgija dobro razumela, kako naj bi deloval ta sklad, eh, ampak eh, sistem, belgijski sistem prekvalifikacij je nastal ob posvetovanju z uh, socialnimi partnerji, prive, z zasebnimi partnerji, sindikati torej in delodajalci smo se posvetovali in skupaj smo dali na mizo nek strukturiran predlog glede a, prekvalifikacije. Ampak minus tega je, da smo nekako institucionalizirali te pristope. Zdaj imamo to urejeno v zakonodaji, zaradi tega pa ti stroški niso več upravičeni, zato ker moramo upoštevati načelo dodanosti, saj moramo s temi skladi financirati samo dodatke, komplementarnost, tako rekoč. Torej, zato, ker smo institucionalizirali um, te zadeve, je naša država država, ki prosi za največ, ampak dobi najmanj. Zato, ker v prvi fazi to financira država članica in pa socialni partnerje. Ampak, če bi vsi imeli podoben sistem kot mi, bi lahko verjetno storili več in bolje ugodili prošnjam brezposelnih. Pa še nekaj bi želela izpostaviti tudi za komisijo. Imeli smo razpravo na delovni skupini v zvezi s EGF-om in pogovarjali smo se o internih eh, in pa eksternih ocenah, umestnih eh, pregledih To ureja 20. člen uredbe in ta 20. člen pušča nekaj nejasnosti in sicer komisija bi lahko uporabila tudi zunanje podizvajalce za ta umestni pregled. Če tega člena ne bomo spremenili, bo morala komisija opravičiti, zakaj se je odločila za podizvajalce pri umestni oceni. Uh, Na, naša vloga kot parlamentarci je tudi za zagotovimo, da se, spoš, da se spoščuje zakonodaja. Kot rečeno, ta člen bi lahko spremenili, zato da vam damo to možnost, da najamete podizvajalce ali pa tega ne spremenimo in potem morate vi opravičiti, zakaj ste se obrnili na nacionalne izvajalce. Glede političnega pristopa. Pa takole, ta sklad um, nekako skrbi za posledice globalizacije z njim odpravljamo posledice. Ne strinjam se s komisarko Malstromovo. V svojo novo trgovinsko strategijo V sklopu te strategije je povedala, da vemo, da bomo izgubili delovna mesta, ampak da imamo za te zadeve tako in tako EGF. Ampak s tem pristopom se ne strinjam že v samem štartu moramo mednarodno trgovino razumeti ne tako kot gospod Marta, ki vse vidi v črnem, ampak moramo najprej preučiti, kakšne možnosti, priložnosti daje mednarodna trgovina, ampak tudi kakšne slabosti ima. Ne smemo si zatiskati oči pred eh, slabostmi uh, ki jih ti sporozumi imajo za določene sektore. Ampak eh, tega se moramo zavedati. Vedeti moramo, do česa zna priti in potem prekvalificirati delavce v teh in onih regijah, ki bodo najbolj prizadete zaradi globalizacije. Torej, v nasprotju s tem, kar je, kar je komisija vključila v svojo strategijo za mednarodno trgovino, menim, da bi morali razširiti področje uporabe EGF-a, zato da bi se že naprej pripravili na določene situacije. Eh, omenjeno bi tudi vprašanje priznavanja statusa tržnega gospodarstva. 250 tisoč delovnih mest naj bi izgubili v najboljšem primeru, oziroma to oceno je dala komisija in 3 milijone delovnih mest bi lahko izgubili, to je pa ocena delodajalcev samo zaradi tega, ker bomo Kitajski dali status tržnega gospodarstva. Med 250 tisoč in 3 milijoni delovnih mest znamo izgubiti, ampak zato moramo dati sektorju, sektorju neke priložnosti in pa sredstva, da se proti temu bori. Ampak 150 milijonov evrov ne bo dovolj za to. Veliko več kapacitet potrebuje EGF. Druga točka, glede evalvacije, glede stopnje prekvalifikacije. Mi pač imamo eno podjetje, ki se zapre v eni državi oziroma v eni regiji, pomeni, da bomo morali, da bomo morali prekvalificirati ogromno ljudi. Kaj pa se zgodi, če se zapre celoten sektor v eni regiji? Potem ne moremo več prekvalificirati 80 odstotkov vseh eh, delavcev, niti 50 ne, zato ker je, zato ker je cel sektor pravzaprav zaprl se v neki regiji in se ponovadi zgodi tudi, da se neka regija ukvarja samo z enim sektorjem. In danes dopoldan sem se dobila tudi s predstavniki lokalnih podjetij, lokalnih trgovin, v Evropi, ki so izgubili ogromno prometa zaradi zapiranja določenih tovarn. In sprašujejo se tudi, zakaj oni nimajo dostopa do EGF-a. Zato, ker so tudi, zato, ker tudi trpijo zaradi posrednih uh, posledic. Kako lahko trgovine sploh preživijo v neki regiji, če se, zaspre, uh, če se zapre cel sektor različnih tovarn. Torej, menim, da bi morali premisliti tudi o tem, kako bi lahko IGF e pomagal ne samo podjetjem v nekem sektorju, ampak tudi kako pomagati trgovini, lastnikom trgovini in podobno, ki živijo v tej regiji. In potem ne na zadnje, želimo omeniti še to, da se posreduje v višini 35 odstotkov. Evropski sklad za prilagajanje. Prile, na globalizacijo, ni neka schema za dohodkovno pomoč tistim, ki so izgubili svoje delovno mesto. Ampak včasih se zgodi, da te osebe preprosto ne morejo več odplačo, odplačevati svoje posojil in če ne jim damo možnosti, da odplačujejo svoje posojila, pravzaprav preprečujemo lokalni razvoj, zato ker te osebe izgubijo vse. Tako da menim, da bi morali ostati kar se da fleksibilni glede tega, da financiramo tudi prihodke tistih, ki so izgubili um, svoje zaposlitev. To storimo preko EGF-a. Hvala. Eh, hvala. Gospa Mora Šatije. Najlepša hvala. Najprej se želim zahvaliti Marjan Harkin za odlično opravljeno delo. Gospa Harkin odlično pozna EGF. pozna temo in tudi zelo poštena je, zaradi česar je to poročilo spoštovanja vredno. Prvo, kar želim omeniti, mislim, da danes to še ni bilo omenjeno, je sledeče. Ta sklad ni nam nekako znan. Zakaj? Morda zato, ker ga na evropski ravni ne znamo promovirati, ampak sama sem videl, videla preveč ministrov v številnih državah članicah, ki tega sklada sploh ne poznajo. Ampak ravno ministri so osebe, ki so nekako nosilci teh projektov na nacionalni ravni. Prav tako regije tega sklada ne poznajo. To je povezano tudi s tem, kar je povedala gospa Arena. Ravno kar. Zakaj tega akteri ne poznajo? Zato, ker, tega, zato, ker sklada ne želimo promovirati? Oziroma obstajajo neki drugi razlogi za to? Sama vedno stopim v bran skladu EGF. Od leta 2007 do danes sem videla ogromno rezultatov, do katerih smo prišli z uporabo tega sklada. Če ta sklad dobro uporabljamo in če ga dobro izvajamo, zares pomaga pri prekvalifikacijah delavcev na terenu. Videla sem odlične primere uporabe EGF-a. Tudi v smislu modernizacije podjetij, odprli so nove proizvodne linije, naprimer. Prekvalificirani delavci pa so na ta način našli novo zaposlitev. Tako da tu ne gre samo za pomoč, to ni Evropski socialni sklad. EGF zares eh, ustvarja neko dodano vrednost. Strinjam pa se glede tega, kar je bilo povedanega na temo reviziji. Preveč tovrstnih revizij sem videla, morda. Je treba znižati te 6 odstotkov slabega delovanja IGF-a, e to je znak šibkosti tega sistema in zna se kmalo zgoditi, da bomo kmalo imeli pač več kontrol, kot pa je to vrstnih stroškov. Potem pa tretja točka, ki jo želim izpostaviti. Koristi, ki jih MSP in mikropodjetja imajo od EGF-a. Eh, e Ko delamo na nivoju regije ali pa na nivoju industrijskih sektorjev, opažamo, da MSP in pa tudi mikropodjetja koristijo ta sredstva iz EGF-a. Eh, e Naprimer, tekstilni sektor na portugalskem, potem les, sektor lesa v Španiji. Tam so ta sklad koristila MSP in pa mikropodjetja. Mislim, da moramo skupaj podpreti ta sklad, ker ga ne bi smeli uporabljati samo za velika podjetja. Zaposleni v tovrstnih majhnih podjetjih morajo imeti priložnost, da uporabljajo ta sklad. Naklonjena sem torej temu, da so vse bodoče spremembe jasne, transparentne in uprit eh, zaposlenim. Zato posem podpiram to, kar je povedala Marjan, glede tega, da mora biti situacija glede številk, kar se da transparentna in jasna. Potem pa imam še eno vprašanje glede EGF-a in kriza. Maruk, ko je bila, Marjan, ko je bila kriza na višku svoje moči, bi lahko odpravili kar nekaj blokad in mislim, da bi morali pri določenih sektorjih še vedno priznati, da kriza obstaja, če ne, bomo ta sklad zamenjali z drugimi skladi in EGF ne gre enač, enačiti z Evropskim socialnim skladom. Te dva sklada sta ločena, ni, to ni ista zadeva. Hvala. Thank you, Ole Hvala, Ole Kristensen. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam bi se želel zahvaliti poročevalki za dobro predlog poročila. Imam željo po spremembi v poročilu. V šestem odstotku pravi, da naj se eh, EGF ne bi uporabljal eh, za izgubo službe v primeru. Eh, ko so izgubili službo zaradi podjetij, ki, ki eh, so propadle zaradi uh, trgovinskih sporov. To ni, torej, tukaj ni šlo za to, da bi se podjetja narobe odločila ali delavci narobe odločali, ampak bodo oni potegnili takratko. Poglejmo recimo embargo, uh, ruski embargo. Eh, ki je zelo prizadel prehrambeno industrijo v Evropi. Majhna podjetja sedaj nosijo breme tega konflikta med, konflikta med Evropsko unijo in Rusijo. Naš številne službe so bile izgubljene in prizadeva različne sektorje in regije v Evropi na različni način. Zato bi uh, morali pozivati, da bi v uh, EGF imeli neko klauzulo za delovce, ki so izgubili delo zaradi trgovinskih uh, nestrinjanj. In pozivam k temu. Hvala. Hvala. Ali želi komisija kaj dodati, preden besedo predam gospe Harkin? Izvolite. Zelo kratka bom, kajti prosili ste nas, da smo kratki. Najprej bi želela povedati, da je poročilo gospe Harkin izjemno koristno in priznava spremembe, ki smo jih dosegli z novo uredbo. Skušali smo uh, premagati torej, pomakljivosti iz prejšnjega obdobja. Strinjamo se, da in ima EGF svojo vlogo kot solidarnostni instrument in se ukvarja z nujnimi situacijami na trgu dela. Želela pa bi povedati, da Evropski socialni sklad ima uh, prednost pri in se, upra, se upravlja torej za podjetnike in ne pričakujemo, da bo EGF uh, eh, pokrival uh, izgube zaradi raznih trgovinskih sporazumov oziroma sporov. Ima, zato imamo Evropski socialni sklad. Mm, stotstotno uh, sveda realizacija ni realna in kvantitativni cilji, ki so se jih zastavili države članici, komisija vedno prosi za več informacij se strani uh, Eh, države članice sedaj morajo šest mesecev po koncu operacije predati končno poročilo in tukaj bi želela povedati, da nekatere države članice ne želijo biti zelo transparentne pri svoji prošnji in tudi pri končni, končne poročili. Nekatere države članice pa so to eh, javno objavili. Mislimo, da je to dober primer. Uh, Dvakrat na leto imamo srečanje z nacionalnimi koordinatorji EGF-a in tam jih prosimo, da ko država članica pripravlja svojo prošnjo, eh, torej da za uporabo člana 4.2, da bi vključili tudi eh, MSP. Do sedaj smo slišali, da je prišlo do neke administrativne pomankljivosti eh, pri vključitvi teh MSP-jev vendar pa državam članicam nudimo pomoč in pri teh eh, eh, srečanju koordinatorjev EGF, eh, koordinatorji govorijo o tem in mislimo, da bodo predstavniki tako bolje spoznali ta sklad in kaj smo že naredili, kaj smo že dosegli s tem skladom. Evropski parlament je vključen tudi pri oceni vsakega primera s pomočjo znotraj EGF-a in um, tako je torej lažje to doseči. Doslej smo uporabljali podatke samo od primerov, ki smo jih financirali. Torej imamo 139 primerov in lahko analiziramo samo te primere. Samo en primer smo zavrnili, torej nimamo dovolj, še dovolj podatkov. Nikoli nismo slišali, da bi denar izginjal zaradi, e, iz EGF-a zaradi narave izvajanja. Imamo sveda tudi revizije, ne bomo imeli več kot ene revizije, naj bo to jasno. Um, uh, Tukaj se je treba sporozumeti z revizori komisije in nacionalnih držav. Eh, vendar pa mislim, da oni sprejemajo rezultate nacionalnih revizij. Zahvaljujem se za to podrobno eh, poročilo, gospe Harkin. Strinjamo se z večino točk. Menimo, da seveda se stvari lahko vedno izboljša, ampak pridobiti moramo več izkušenj in eh, še naprej bomo sodelovali z državami članicami. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Harkin. Najlepša hvala, na voljo imam samo dve minuti in tudi ne bom daljša, ne bom govorila o stvarih, o katerih smo že govorili. Zapisala sem se, kaj so kolegi povedali. Na kratko se bom, eh, bom omenila dve stvari, ki jih prej nisem omenila in sicer eno ste sami omenili, gospa uh, predsedujoča, in sicer o uh, kvalitetnih spremembah in ne vem, kako bomo to vključili, vendar pa bom z veseljem z vami to predebatirala. Dejstvo, da so številni rekli, da ta sklad ni dovolj poznan na evropski ravni in mislim, da je eh, to zelo pomembno, da moramo širiti informacije tako med politiki, kot tudi med delavci. Potem nekaj, eh, eh, kar je povedala Marija Arena, in to je besedica um, dodatnost. Če tega ne bomo imeli v EGF, potem ne bomo uh, opravili našega dela. <coughs> in mislim, da smo govorili že prej, mislim pa, da je pomembno poudariti to, da da moramo zagotoviti, da, lahko, da bodo lahko tudi majhne in srednje velika podjetja dobila sredstva iz tega sklada. E, nisem vedela, da končna poročila niso vedno na voljo. Parlament bo zagotovo pozval za to, da bi bila ta končna poročila e, transparentna in na voljo. In kolega Kristjansen, e, cilj šestega odstavka je, če pogledamo prejšnji predlog komisije pod sedanjo uredbo predlagali so, da bi vključili tudi kmetovalce. Parlament se s tem ni strinjal, eh, zaradi tega, eh, ker naj bi to imelo um, vpliv na določene sektorje v kmetijstvu. In um, vi ste sicer povedali nekaj rahlo drugega, vendar pa bomo o tem razpravljali. Nisem želela, da bi katerikoli komisar za trgovino. Uh, glede na to, da gre za 150 milijonov letov, da bi ta komisar lahko uh, torej, pogledal te proglede. Vi pa ste govorili o trgovinskih vojnah, morda je to nekaj, kar je treba še proučiti. Nisem, če nisem omenila vsega, ne mislite, da se nisem zapisala. Zapisala sem si, vendar pa nisem želela vsega eh, ponavljati. Mislim, da je čas, da zaključimo. Najlepša hvala. Dobro ste razumeli. Da. vsi priznavamo vaše delo in prizadevanje za EGF. Predlogi sprememb e, morate jih vdati do 25. aprila e, in glasovali bomo 15. 16. junija v odboru in e, na plenarnem zasedanju verjetno septembra 2016. Mislim, da smo s tem vsega zaključili dnevni red. Znova se vidimo jutri zjutraj ob devetih. In začeli bomo z trgovinskim sporazumom med Evropsko unijo in Republiko Korejo. Torej, to je dober začetek. Vidimo se jutri, naslednje lep večer. Thank you. I'm losing my voice. But it... Uh,